Dotaknila bi se razrešnic za leto 2017. Pomembno je, da Evropska unija postane močnejša in bolj učinkovita akterka na globalni ravni. Okrepiti moramo naše kolektivne, eh, varnostne in zunanje zmogljivosti kot največja donatorica. Moramo na novo eh, skleniti partnerstva s tretjimi državami. Nismo čarobno drevo, na katerem raste eh, denar. In na udaru bo naša kredibilnost, eh, če ne bomo povečali učinkovitosti rabe sredstev. Kar se tiče izdatkov za zunanjo politiko, me zanima, kako bo komisija rešila eh, vprašanje pomankanja vi, eh, vidnosti določenih projektov. Boste sodelovali s partnerji in z državami, gostiteljicami in si prizadevali za pristop na podlage učinkovitosti. Drugič, na podlagi pisma, ki sem ga prejela, od visoke predstavnice bi eh, rada z vaše strani slišala, kakšne ukrepe ste sprejeli za to, da bi povečali učinkovitost eh, ponudnikov storitev. Govornica je prekinjena. Hvala. Gospoda Deve ni, tako da, da sedaj eh, besedo predam gospe Leontini, v, eh, oziroma gospodu Leontiniju za minuto in pol. Diritto esclusivo di approvare l'esecuzione del bilancio e in qualità di istituzione eletta direttamente. Evropski parlament je neposredno pristojen za nadzor proračuna in pomemben je seveda demokratičen nadzor nad tem, da naše agencije ustrezno upravljajo sredstvi. Kar zadeva izvrševanje proračuna za leto 2017, kar zadeva Evropsko agencijo za varstvo v pomorskem eh, prometu, eh, zračnem prometu, železniškem prometu, kar zadeva tudi Cesar in kar zadeva Shift Trail sem svoje delo predvsem utemeljil na letnih poročilih, ki ugotavljajo, da so te agencije in skupna podjetja svoje proračune izvrševale na zakonit in primeren način. Vendarle pa ta, te organe pozivamo k večji transparentnosti pri izvrševanju proračuna in boju proti korupciji. This is hvala za odbor regij za eno minuto gospa mihajlova Благодаря ви, господин председател. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, gospod predsednik računskega sodišča, predstavnik sveta, odbor za regionalni razvoj z veseljem izpostavlja zmanjšanje stopnje napaka, napak pri uh, teritorijalni koheziji. Gre za veliko zmanjšanje z 4,8 na 3 odstotke v letu 2017. Te napake zaradi neupravičenih stroškov so eh, privedle do višjega izračuna napak v preteklosti. Včasih je bilo težko odpraviti posledice teh napak. S vidika umestne revizije finančnega okvira so bili sprejeti določeni ukrepi, potrebujemo pa nove ukrepe za to, da povečamo fleksibilnost. Sedaj pa v imenu odbora Agri, gospa Petir. Trošenja proračuna Unije. Priprava razrešnic eh, vsako leto Državljanom Unije jamči, da se njihovi težko zasluženi denar, ki ga potem tudi izplačuje v obliku davkov, izvršuje oziroma porablja na kar se da učinkovit način. Kot poročevalka za kmetijstvo in razvoj podeželja menim, da je boljše ugotavljanje razlogov za napake ključno za boljše izvajanje SKP. Več je treba tudi storiti za ugotavljanje razlogov za te napake, kajti v postopkih s številnimi deležniki so nenamene napake nekaj, kar lahko vsekakor pričakujemo. Pri sistemskih napakah je pomembno menjati sisteme in goljofije nimajo nekakršnega mesta v SKP ali na splošno v proračunu EU. 11 milijonov kmet, kmetov in 12 milijonov zaposlenih v kmetijstvu je povezanih z SKP in zato je pomembno, da se napake čim prej ugotavljajo in odpravljajo. Hvala za odbor PEK. Besedo dobi gospod Kadek za eno minuto. Merci, Hvala. Odbor za ribištvo je tudi podalo mnenje o razrešnici za splošni proračun za leto 2017. Um, ehm, torej, letošnje poročilo odbora uh, računskega uh, sodišča um, Eh, ugotavlja, eh, da so se napake zmanjšale, ampak eh, mi bi želeli, da bi se stopna napake za ribištvo pokazala ločeno od zdravstvenega področja in drugih področji. Mislim, da bi na ta način zagotovili tudi boljše finančno upravljanje. Odbor za ribištvo tudi želi poudariti, mm, da je um, stopna prispevka v sklad za ribištvo um, zelo nizka in zaskrbljujoča. Hvala za odbor za ribištvo, gospod Blanko Lopez. Hvala. Ribištvo dobro izvaja svoj proračun. Agencija je ključnega pomena za to, da se dobro upravlja ribiški sektor, um, da se tudi pokrije dodatne stroške in da se izpolni cilje skupne ribiške politike ribiško področje je tradicionalno gledano zelo kompleksno, še bolj pa zdaj, kajti veliko je eh, negotovosti zaradi brexita. Eh, potem negotovost povzroča tudi eh, skupna ribiška politika, potem uredba o tehničnih ukrepih, potem podnebne spremembe. Vse to od nas zahteva, da ribiško politiko oblikujemo kot prednostno politiko. Eh, veliko je območij, kot je moje Galicija, ki so pomembna za ribištvo v Evropi in zato je pomembno, da te regije opremimo z zadostnimi sredstvi. Sam sem že nekaj časa prisoten tukaj v Evropskem parlamentu in ugotovil sem, zakaj bi to bilo pravično in potrebno. Hvala za odbor Kult, gospod Zdrojevski. V imenu Komisije kulture. V imenu odbora za kulturo Želim predstaviti dve mnenje. Prvo mnenje je eh, mnenje glede razrešnice samega proračuna, drugo mnenje pa glede prevajalskega centra. Kar zadeva splošni proračun, izpostavljam dva izredno pomembna eh, vidika, pozitivna seveda. Najprej Erasmus+, ne le z vidika krepitve tega proračuna, ampak tudi z vidika pravilne realizacije proračuna prav tako obeležimo 30. obletnico tega programa, tega projekta in eh, več kot 9 milijonov študentov je že imelo možnost koristiti ta program. Drugo je pristop do kreativne Evrope in Evrope za državljane. Tu je marsikaj, s čimer smo lahko zadovoljni, razen z prenisko stopnjo absorpcije, eh, približno 20-21 odstotkov, vse čas ugotavljamo, da je ta eh, program premalo izkoriščen, kar zadeva prevajalski eh, center pa je naše mnenje pozitivno. Hvala. Hvala, gospod Franc, za eno minuto v imenu odbora Libe. Hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Kot uh, odbor, ki je bil uh, pristojen za posvetovanje pri tej tematiki, uh, predlagamo razrešnico za agencije, ki smo jih obravnavali na našem področju. Ampak škoda je, da agencije deloma zaradi pomankanja sredstev svojih eh, prostih delovnih mest ne morejo objavljati v vseh jezikih EU. Eh, e Nekatere agencije, naprimer EULISA, Agencija za temeljne pravice, CEPOL in EASO, žal zaradi pomankanja sredstev, ne dobijo vseh možnih kandidatov. Pri EU-LISA meni ugotavljamo, da se 90 odstotkov dela opravlja na ravni treh zunanih eh, izvajalcev. To lahko predstavlja celo varnostno eh, tveganje. Na zadnje bi rad izpostavil tudi, da je stopnja ozorčenja ponekod celo tako nizka, da si težko narišemo jasno sliko stanja. Hvala lepa, gospod Björk, v odboru v imenu odbora za pravice žensk. Hvala za besedo. Mi se zavzemamo predvsem za kakovost eh, vseh teh besedil, ampak ko pride do neuspešnosti določene institucije oziroma agencije, pa to ni dovolj. Mi se moramo boriti za enakost povsod. Zato pa potrebujemo tudi denar, pogosto denarja za uh, vprašanja žensk, pravic žensk in enakosti spolov ni dovolj. Mm, skladi, ki se ukvarjajo z enakostjo, torej um, niso zadostni in tudi ocene o tem se ne izvajajo. Zato bi se mi uh, radi osredotočili na to vprašanje, pa tudi na pravice žensk, na boj proti nasilju nad ženskami, eh, potem na spolne in zdravstvene pravice žensk. Želimo si, da bi ženske dobile večji del proračuna. Zdaj pa v imenu političnih skupin. Najprej ELS, minuta in pol, gospa Gresle. Hvala lepa predsedujočemu sveta se zahvaljujem, hvala lepa tudi za to, da ste danes eh, tu, da ste podali svoje stališče. Menim, da moramo nadaljevati z pogovori, da to žalostno zgodbo, kar deva razrešnico za svet, eh, končno spravimo eh, iz dnevnega reda. V vsakem primeru me veseli, da ste danes tu. Gospod komisar, hvala tudi za vaše prijazne besede. Vam in vaši ekipi bi se rada zahvalila. Vemo, da je razrešnica ključnega pomena in to, kar ste omenili, kar zadeva razpise za generalne direktorje, to je za nas bistveno bolj pomembno kot vprašanje generalnega sekretarja, kar je prepuščeno vsaki instituciji eh, posebej. Upam, da bomo tu dosegli napredek in kar zadeva IMG e in eh, zadnje ugotovitve tu moram reči, da smo presenečeni. IMG e je bila organizacija, ki so jo vsega vodili nekdani uradniki komisije in jo še delno danes eh, vodijo nekateri. In ne razumem, kako lahko pride do takšnega pomankanja transparentnosti. Komisija je že na prvi stopnji vse izgubila, mislim, da je bilo tu potrebno marsikaj postoriti. Torej, še enkrat hvala lepa računskemu sodišču, veselimo se nadaljnega sodelovanja. Hvala, socialisti in demokrati, za eno minuto in pol besedo dobi gospod Prnju. Eh, no, eh, eh, bistven napredek je bil dosežen leta 2017, predvsem, ko gre za vidnost dejavnosti Evropskega parlamenta, potem transparentnost pri splošnih stroških potem eh, pravila za obiskovalce, pravila glede eh, dela na domu, dela nadaljavo in tako naprej. Eh, potem, kar se tiče britanskih zaposlenih v Evropskem parlamentu, tukaj smo stvari uredili, tudi pri stažistih, vendar pa nas čaka še veliko dela. Treba je političnim strankam omogočiti, da prejemajo, oziroma ne smemo dovoliti, da stranke lahko dobivajo denar od zasebnih. Eh, investitorjev. Kako je mogoče, da neka stranka dobi eh, sredstva nekega podjetja in mi bi morali to prepovedati, takšnih subvencij ne dovolimo. Eh, upam, da bo 30. predlog spremembe na glasovanju danes zvečer podprt. Oprostite. upravičujem eh, se vam, minuto in pol imate, oprostite, da sem vas prekinil. Eh, potem imamo enoten odbor za eh, boj proti nadlegovanju. Mislim, da to ni najboljši način, kako spostaviti spet zaupanje v našem parlamentu. In skupaj z Inesa Jalo Sender z zelenimi in stranko GUE smo vložili en predlog spremembe v zvezi s tem. Hvala. Še enkrat več se upravičujem, pravi predsedujoči. Zdaj pa naslednji govorec, eh, gospod Črnecki v imenu EKR za eno minuto. Bom pa še enkrat povedal, da imamo glasovanje o petih in da zato ne bom sprejemal nobenih modrih kartonov pri tej razpravi. Gospod Črnecki, izvolite. E, gospod predsedujoči, gospod predsednik e, računskega sodišča predsedujoči svetu. Nekakšen deževu doživljam, kajti vsako leto se pri razrešnici soočamo z pomankanjem sodelovanja s svetom. Zdi se mi, kot da je to nekakšna zgodba brez konca. Ves čas ponavljamo eno in isto in v bistvu ne prihaja do nobene ga preboja. Ne bi o tem govoril na dolgo in široko, ampak to je vsekakor nekaj, kar je začudenja vredno. Kar zadeva pa razrešnico glede sklada za migracije in kar zadeva tudi generalno direkcijo za notranje zadeve, mislim, da je vrljiva stopnja napak. Naj izpostavim, da je situacija s svetom trajna, to se mora spremeniti. Hvala lepa. Hvala. Za minuto in pol gospod Labajova v imenu skupine Alde. Gospod predsedujoči, gospod komisar, naj povem nekaj zvezi z Evropsko komisijo. Zahvaljujem se kolegici Ajali Sender, ne samo za njeno odlično delo in sodelovanje, ampak tudi za to, ker še naprej prispeva k pogledu na eh, razrešnico. To je nek življenski problem, cikl porabe sredstev evropskih državljanov in zato moramo biti zelo pozorni na napake. Te napake moramo preprečevati v prihodne, potrebujemo zadostne ukrepe za to, ampak pri treh odstotkih prihaja do napak, tako da moramo povedati tudi, da je 97 odstotkov sredstev porabljenih primerno in pravočasno. Pa ne gre tukaj samo za koristi državljanov in podjetij, ampak tudi za doseganje naših skupnih ciljev. In zato moramo to uh, um, predstaviti državljanom kot uspeh Evropske unije. To mora biti tudi naš cilj za prihodne. E, sama sem bila poročevalka za razrešnico že prej in e, želim, da to postane res pomemben del življenjskega cikla porabe denarja evropskih državljanov. E, zato me veseli, da se velik del poročil osredotoča na preprečevanje napak in učinkovitost. Rada bi, da se osredotočamo na e, dejstva in da ne smemo predvidevati nekih eh, prihodnih dogodkov, ki pravzaprav ne sodijo v to razpravo. Hvala, gospod Stas, v imenu zelenih. Dank u, voorzitter, collega's, eh, commissaris. Hvala, dragi kolegi, gospod predsedujoči, gospod komisar. Vsak, ki želi biti kredibilen, ko gre za porabo davkoplačevalskega denarja, mora biti za poštenost in preglednost. E, najprej pa moramo pomesti pred svojimi vrati, torej spraviti v red to hišo. E, tukaj smo obravnavali določena e, sporna vprašanja, naprimer imenovanje gospoda Selmajerja za generalnega sekretarja. E, Evropska ombudsmanka je septembra rekla, da je pri tem eh, čudnem imenovanju eh, bilo nekaj napak in da smo bili tukaj na meji eh, zakonitega. Rad bi prosil tudi za to, da se spremejo določeni predlogi sprememb in pa odstavki, kjer piše, da je bil gospod Selmajer prisoten na dveh sestankih našega odbora. Tam naj bi odgovarjal na naša vprašanja. Potem gospod Babiš, konflikt interesov na tem področju, tukaj bi tudi morali biti bolj odločni. No, nekaj vprašanj za gospoda Oettingerja. Kakšna je situacija zdaj pri preiskavah? primera, eh, na Češkem, potem drugič, kdaj bo objavljeno končno poročilo in pa tretjič, ali bo Evropska komisija podala sporočilo pred volitvami letošnjega leta. No, ko pa sem rekel, da je treba pomesti pred lastnim pragom, tukaj pa mislim to, da je treba eh, spoštovati priporočila, ki so nam bila podana. Eh, potrebujemo ločene priporočila, račune in neporabljeni denar mora biti vrnjen parlamentu. Potrebujemo tudi ustrezen nadzor in vsak poslanec mora objavljati eh, letno porabo eh, svojega denarja. Tako bomo lahko imeli eh, zaupanje državljanov. Hvala, gospod De Jong. Hvala. No, naj povem svoje komentarje v zvezi z razrešnico za parlament. Sam sem podal predlog glede grozljive situacije, ki je vključevala, eh, tudi parlamentarium in pa hišo evropske zgodovine. Slišali smo, da je, eh, prišlo do prepovedi, da zaposleni hodijo na kosilo in da imajo zelo nizke plače. Prosil sem odgovorne, da mi to razložijo. E, tudi neka publikacija obstaja, ampak ničesar nisem e, našel v njej. Kdo plačuje te ljudi in kakšni so pogoji za zaposlene? Rečeno mi je bilo, da se stvari niso izboljšale parlament ne bi eh, smel zaposlovati sužnjev in eh, res je treba ukrepati, ko gre za plačila pavšalnih zneskov. Nič ne bo pomagalo, če bomo imeli zunanje račune. Eh, tudi ni obveznosti za zunanjo revizijo. Mi smo v zvezi s tem podali določene predloge. Upajmo, da bo parlament to sprejel in da se bo predsedstvo eh, ukvarjalo s tem vprašanjem še pred koncem mandata. Hvala, gospod Bolok je naslednji za EFDD. You, uh, Hvala. No, eh, naj samo povzamem za tiste, ki nas poslušajo. Tukaj razpravljamo o razrešnici eh, proračuna. Poslanci pregledujemo proračun za vse agencije, komisije, vse institucije in uh, Eh, potem potrdimo ali ne, eh, to porabo sredstev. Mm, torej samo, eh, v tem primeru lahko, pripeljemo na odgovornost določene agencije, ki sicer živijo in delajo v senci in, niso, na očeh javnosti. Ehm, računsko sodišče je dalo negativno mnenje o neki agenciji, ki je porabila šestinosemdeset, milijonov evrov. Potem tam naj bi prihajalo tudi do zlorab sredstev in nadlegovanja. Samo nekaj težav naj naštejem, bilo pa jih je še veliko več. No, če si pogledamo proračun eh, za leto 2020, za dve milijardi približno se bo povečal. Tri milijone pa smo včeraj uh, potrdili za. Um, pogodbene delavce, ki so odgovorni za medijske dejavnosti v državah članicah, da bi tako ustvarili neko eh, čezevropsko skupnost pred evropskimi volitvami. Tukaj gre za propagandni stroj in sam temu nasprotujem. Še naprej bom temu nasprotoval zato, da se zaščiti eh, denar evropskih davkoplačevalcev. Če bo Tereza May eh, preživela Mm, um, to nasprotovanje, ki ga je zdaj deležna, je rekla, da bo izpolnila um, obveznosti Velike Britanije. 39 um, uh, milijard naj bi to znašalo. Sam bom glasoval proti uh, tem razrešnicam, zato ker bi vse skupaj morale voditi demokratično izvoljene nacionalne vlade ali pa bi stvari morali urejati vse dvostransko. Hvala, gospod Čoka v imenu ENF. Kdorkoli, ki ima kaj zdravega razuma, ki je dober gospodar, bo pogledal, koliko nastane ta razrešnica in ugotovil, kako, kako veliko razreša. nesmotrne porabe. To. Naj omenim samo nekatere, da vas spomnim na to, da izrazim upanje, da bo vendar nekaj razuma prevladalo. Sedež tu v Strasburu za 48 dni na leto, torej 48 eh, dni uporabljamo to stavbo, to nastane več kot 200 milijonov, skoraj, dve, skoraj milijardo evrov v petih letih potem vsi tovornjaki, ki vozijo materiali iz Strasbura v Bruselj in obratno, 15 tisoč ton CO2 izpustov odpade na to. Potem je tu cilj minus 40 odstotkov izpustov, no, to bi imeli lahko vsekakor pomemben prispek. Potem 9 milijonov za hišo evropske zgodovine, potem 500 milijonov za nekdani sedež EMA, kajti nekdo je pozabil na klauzulo o odpovedi. Do leta 2039 bomo ohranjali prazen sedež, ker ni klauzulo odpovedi, 500 milijonov. Potem več kot 5 milijard za administrativne stroške. Ampak to vam še ni dovolj. Želite še 33 milijonov evrov dodatno za promocijsko kampanjo za volitve. In menite, da boste na ta način lahko skrili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 Gospod komisar, um, trenutno me ne poslušate. Gospod predsednik računskega sodišča, zelo sem vesel, da lahko potrdim uh, to razrešnico za vsa skupna podjetja in uh, da uh, lahko na ta poročila gledam kot na uravnotežena. Sodelovanje na področju raziskav in razvoja pri skupnih podjetjih je eh, ključnega pomena za razvoj naše tehnologije in znanja. Strategija na ravni EU daje eh, veliko močnejši mandat državam članicam. Treba je okrepiti in pospešiti sodelovanje med podjetji na evropski ravni. Ampak, eh, gospod komisar, ki me še vedno ne posluša, naj vas eh, vprašam nekaj zelo pomembnega in sicer imam v mislih na vzkrižje interesov. Zelo pomembno direktivo uh, imamo, ki bi morala to urejati. Gospod uh, Stas je vam zastavil tri pomembna vprašanja, jaz bom postavil samo enega. Gospod komisar, če me boste končno začeli poslušati, uh, ali boste obravnavali navzkrižje interesov pri nekaterih vodilnih politikih in ali boste tudi odgovorili, zakaj so določena vprašanja za premijeje še vedno uh, velika skrivnost. Gospod Pohe, hvala za besedo. Pozdravljeni vsi skupaj, pozdravljeni gospod komisar in predsednik računskega sodišča. Najprej bi se zahvalil kolegici Dlabajovi eh, za dobro sodelovanje in zato, ker je pripravila kakovostno poročilo. Sam sem bil poročevalec v Senci za skupna podjetja in rad bi povedal, da je prišlo pri upravljanju projektov in pa notranji organizaciji in revizijskih sistemih do izboljšav. Nekaj tvegan pa še vedno obstaja. Skupna podjetja še vedno niso um, presegla prvih težav pri izvajanju obzorja 2020, eh, vendar pa še vedno mislim, da kakovost eh, da je pomembnejša od eh, kvantitete in namen evropskega proračuna je, da se izvaja kvalitetne naložbe. Um, ta podjetja so zelo kakovostna, to je dokazala tudi revizija in upam, da bo sprejeta razrešnica za vsa ta podjetja za leto 2017. Hvala, gospa Makovej. Hvala, gospod predsedujoči. Na vzkrižje interesov eh, je ključnega pomena. Evropsko računsko sodišče pa ni pripravilo poročila eh, po letu 2012 o tem. Eh, ja, pa če je bilo poročilo že pripravljeno, ga pa ni objavila. Torej, sodelovanje s pravosodjem je pomembno. Sedem let računsko sodišče že ni objavilo poročila o navzkrižju interesov. In to je zelo pomembno za eh, vse agencije. Vsakič, eh, ko imamo nova mm, poročila, nova letala, eh, nove proizvode, ki jih pripravijo evropske agencije in ki jih potem uporabljajo, bi to morali upoštevati. Vendar pa nismo vedno objektivni in zato potrebujemo objektivne, neodvisne teste. Pred kratkim je prišlo do neke nove mode pri teh agencijah. Agencije so začele podajati izjave o neobstoju na vzkrižju interesov. Sama, to, oziroma oni sami uh, podajajo izjave, da takega konflikta interesov ni. Kako lahko to naredijo? Gospod Ali, za minuto in pol. Thank you, Mr. Chair, Commissioner Jotting. Hvala, gospod predsedujoči, komisar Oettinger. Želim eh, čestitati obima poročevalcema za razrešnice za Evropski parlament in agencije za leto 2019. Gre za institucije, ki vplivajo na vsakodnevno življenje evropskih državljanov in na to, kako oni dojemajo učinkovito sprejemanje zakonodaje v Evropski uniji. Gre za 2,24 ehm, milijarde evrov eh, v obveznicah. EKA je izdala oziroma računsko sodišče je izdalo mnenje o zakonitosti Eh, proračunov za vse agencije, razen za eno. Eh, sicer ni dovolj harmonizacije informacijske tehnologije, vendar so pa agencije kljub temu okrepila svoje sodelovanje in s tem povečale svojo prepoznavnost. Poleg tega so izboljšale svojo učinkovitost in poskrbele za nekaj več dodane urednosti. Tudi Evropski parlament je dobil dobro oceno. Rezultati so spodbudni, 99 odstotkov proračuna je bilo izvedenega, samo en odstotek smo morali odpraviti. To kaže na dobro upravljanje s finančnimi viri. Um, parlament je v zadnjih letih zastavil dobre prednostne naloge. Nekatere izboljšave, ki so bile sprejete leta 2017, so, prispeve, so prispevale k inčukujdešnemu izvajanju proračuna. Hvala lepa, gospod Tarant je naslednji. Hvala, govoril bom o samo o parlamentu. Vemo, da je skupina zelenih kritična do splošnega Pavšala. Spominjamo na leto 2009, ko smo internizirali eh, šoferjsko službo. Spomnimo se, kako smo bili takrat kritični, ampak sistem dobro deluje. Vozniki so strokovni in eh, avtomobili so čisti. Seveda imamo problem z dvojnim sedežem parlamenta. Eh, avtomobili prazni vozijo iz Štrasbura in potem nazaj v Bruselj. Um, v veselje mi je bilo delati v odboru KONT in naj citiram Andreja Blatonova, ruskega pisatelja. Če je bil denar porabljen za kriv vlade, potem je bil prav gotovo dobro porabljen. Hvala lepa, gospod Flanagan. V odboru KONT je naša naloga, da delujemo kot pes čuvaj za evropski proračun, predvsem, ko gre za izdatke. To poročilo je vsako leto povzetek našega dela. Eh, kot ponavadi bom jaz glasoval proti temu, da bi podelili razrešnico za leto 2017, bom pa glasoval za to poročilo, ki je rezultat kombiniranih skupaj skupin vseh, eh, oziroma ki je kombin rezultat vseh skupin. Eh, avtorica je eh, gospa Ajala Sender, ki je pripravila tudi dobre kompromisne predloge sprememb. Ampak ni vse lepo. Računsko sodišče ima dožnost, da zagotovi nadzor nad delom komisije. Delo mora biti transparentno, ampak za leto 2017 to delo ni bilo takšno. Eh, predvsem je komisija popravila številko stopnje napak. Nimam dovolj časa, da bi pojasnil, kakšne so bile napake, ampak eh, dobro se mi zdi, da je ta neuspeh bil vsaj uh, delno razkrit. Gospod Salafranka, eh, gospod predsednik Računskega sodišča, gospod komisar, gospod predsedujoči, jaz sem delal v zvezi s temi razrešnicami za druge institucije. Zahvaljujem se gospodu Poncu za sodelovanje. Mislim, da, bila, da so bili predlogi sprememb eh, dobri in da bodo izboljšali razmere v institucijah in drugih eh, organih ter za SZT. Proračun ni tisto mesto, kjer bi morali bojevati politične boje, zlasti tik pred eh, volitvami. Eh, razrešnice so namenjene preverjanju zakonitega izvajanja proračuna. Eh, gre za vprašanje, ali so bili ob izvajanju proračuna spoštovani ali so bila spoštovana načela dobrega upravljanja z proračunom. Eh, generalni eh, sekretar je bil imenovan leta 2018, parlament je v zvezi s tem kasneje sprejel resolucijo, danes pa razpravljamo o razrešnici za leto 2017. Torej, eh, razprava o generalnem sekretarju tukaj nima mesta. Dejstvo je, da. Parlament, parlament lahko podpre razrešnico ali ne, bi pa imeli še večjo legitimnost, če bi pri imenovanju eh, oseb na višje položaje služili drugim institucijam kot zgled. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, eh, predsednik računskega sodišča. Rada bi se zahvalila vsem kolegom za odlično opravljeno delo o razrešnici 2017. Rada eh, bi se um, osredotočila na pravosodne agencije. Evropska unija se sooča z vedno večjimi izzivi na področju varnosti, migracij in pa zaščite temeljnih pravic in pa pravosodja. Eurojust že opravlja eh, nalogo eh, in sicer se bori proti mednarodnemu kriminalu, v prihodnosti pa bo eh, postal partner Evropskega tožilstva in to predstavlja korak naprej in pa upravno reorganizacijo. Podpiram eh, torej razrešnico teh agencij. Točnost proračuna je bistvenega pomena za politike Evropske unije in to tudi dolgujemo evropskim državljanom. Hvala lepa. Hvala, gospod Fito, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Jaz bi rad eh, poudaril samo eno vprašanje in sicer gre tukaj za um, uh, IRS. E Za nami je močna razprava. Uh, sedaj je sedež v Amsterdamu, sedaj uh, smo uh, tam najeli um, zgradbo, ki se še gradi, pravzaprav pa je bila v Milano na voljo zgradba, v katero bi se lahko takoj uselili. Torej, eh, sodišče v Londu je obsodilo agencijo eh, za, radi najema nekega objekta. Jaz sem unesel predlog spremembe v zvezi s tem. Takšne stvari je treba preverjati. Ne more biti tako, da se zgodi nekaj tako groznega. Pravzaprav je to želitev davkoplačevalcev. Evropa pa ni odločno ukrepala. Hvala lepa. Net. Hvala, gospod Ciler, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod eh, Lene, gospod komisar, eh, Evropski skladi praznujejo 60-letnico obstoja, še eh, um, trenutni raziskovalni program je vezan na sporazum iz Kotonuja, ki se izteče naslednje leto. In ker prihodnost tega sporazuma še ni rešena, moramo razmisliti o prihodnosti Evropskega razvojnega sklada. Upam, da bo ta končno dobil poseben status uh, izuzetosti iz proračuna. Tudi zato, ker uh, cilji programov Evropskega razvojnega sklada niso vedno dosegli namena, stopnja napak zrake bila zelo visoka, kot je ugotovilo tudi računsko sodišče, in sklad je bil pogosto razumljen kot vir za nove finančne inštrumente in skrbniške sklade. Sklad pa ni prispeval k prepoznavnosti Evropske unije. Pozdravljam predlog komisije, da bi sredstva namenjena za razvojni sklad v bodoče vključili v proračun, v splošni proračun gospod andrej za minuto in pol hvala lepa gospod predsedujoči rad bi zopet spregovoril o gospodu Salmajerju in člen enajst poslovnika o uradnikih pravi da uradniki ne morejo obravnavati nobene zadeve, v kateri imajo neposreden oseben interes. In kot veste, je bilo imenovanje gospoda Salmajerja sporno. In tu smo postavili nekaj vprašanj v zvezi z nekaterimi imenovanji in 24. marca 2018 eh, je bil uh, Eh, organiziran sestanek eh, kabineta gospoda Junkarja in gospod Salmajer je sodeloval na tem sestanku. Pripravili smo 61 eh, vprašanj. 2. aprila 2018 smo tako organizirali še eno, en sestanek in gospod Salmajer je bil zopet prisoten. Moramo zagotoviti nadzor. In eh, gospod Juncker mora na konferenci predsednikov pojasniti te prakse. Prav tako predlagam tudi, da se uh, ustvari eh, preiskovalno komisijo in predlagam, da gospod Salmajer odstopi od svoje funkcije oziroma da je suspendiran, kajti to imenovanje krši naše, naše pravile. Hvala. S tem zaključujemo postopek sprejemanja prošen za postopek CatchDI. Prvi govornik v postopku CatchDI pa je gospod Polčak. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Mislim, da je poročilo dobro, želel bi govoriti o 2,7 milijona evrov za družbena podjetja. Tukaj je prišlo do izboljšave, ampak treba je eh, to stanje, tukaj stanje še izboljšati. Predvsem se osredotočiti na potrebo po IKT. Dodana urednost eh, družbenih podjetij je bila dokazana. No, eh, seveda obstaja nekaj na vzkriži interesov. Eh, obstaja pa problem uh, agencij, če te na nepregleden način sodelujejo z zasebnim sektorjem. Komisija bi morala v zvezi s tem ukrepati. Eh, Glasujemo ob petih, tako da bi vam bil hvaležen, če bi bili pri postopku oziroma če bi bili pri svojih zaključnih izjavah, kar se da kratki. Gospod Lene, izvolite. Gospod predsedujoči, mm, gospe in gospodje poslanci, zahvaljujem se vam za današnjo razpravo. Glede na pomankanje časa bi se osredotočil na dva vidika. Prvič, konflikti interesov in etična vprašanja. Gospod Makovej želim eh, obvestiti o tem, da že poteka delo v zvezi s tem, eh, s, eh, pripravljamo etična pravila za delo v institucijah. Eh, ta pravilnik bomo predložili še pred poletnim premorom. Eh, no, tudi mi smo eh, podvrženi strokovnemu pregledu, ki ga bomo prav tako zaključili do poletnega premora. In pa potem drugi vidik gre za željo, ki je bila večkrat uh, omenjena. Treba je ugotoviti stopnjo napake za več sektorjev proračuna. Jasno, želim povedati, uh, da to ni možno in da to tudi nima smisla. Kaj je stopnja napak? Stopnja napak je statistično-matematična metoda, kjer računamo verjetnost za možne napake. Tisoč transakcij preverimo vzdolž celotnega proračuna. Torej, približno tisoč transakcij preverimo in glede na napake, ki so pri tem ugotovljene, napravimo verjetnostni izračun ocenjena stopnja napak znaša 2,4 odstotke z 95 odstotno verjetnostjo, predtem eh, je možno odstopanje en odstotek eh, več ali manj. To pomeni, da znaša eh, med 1,4 in 3,4 odstotka. In če bi vse skupaj razdrobili na manjše sektore, na manjša področja, potem bo točnost te stopnje napak vedno manjša. Če bi v administrativnem uh, delu ugotovili napako nič cela devet, potem je to zgolj ocena. Dejanska stopnja napak je lahko večja ali pa manjša. Glede na povedano, nima smisla, da bi še natančneje računali stopnje napake, kaj ti um, napovedi s tem ne bi postale nič točnejše. 40 uh, odstotkov našega osebja se že sedaj posveča temu, da bi lahko izračunali sedanje stopnje napake. Uh, Eh, ne moremo pa izpolniti vaše želje potem, da bi bili tukaj natančnejši, kajti to matematično nima smisla in eh, tudi virov nimamo dovolj za to, da bi lahko natančneje izračunali stopne napak. Hvala lepa, besedo dobi gospod komisar. Gospod predsedujoči, eh, poslanci in poslanke, želel bi se odzvati na tri vidike razprave. Najprej konkretna vprašanja v zvezi z konflikti interesov. Predvsem, ko gre za Republiko Češko. Na začetku januarja smo se sestali za strokovnjaki iz Generalnega direktorata Regijo, Agri in uh, Generalnega direktorata za zaposlovanje. Uh, sestali smo se z uh, sogovorniki v Pragi, preverili smo postopke, številke, ogledali smo si podatke. Sedaj naši strokovnjaki ocenjujejo te pridobljene podatke. Naprosil sem kolege in pa generalne direktorje, naj delajo kar se da hitro in učinkovito. Nažalost, eh, ne morem tukaj zastavljati rokov, tukaj je temeljitost več uredna od uh, hitrosti. Ampak lahko vam zagotovim, da bomo delali hitro in uh, z sekretarjatom odbora za nadzor proračuna sem uh, se dogovoril, da vam bom čez nekaj tednov poročal o prvih rezultatih naših ocen in uh, o prvih sklepih na podlagi tega. In takrat vam bom na voljo za to, da odgovorim na vsa možna vprašanja. Drugič. Razpis mesta za generalnega direktorja oziroma transfer. obe možnosti obstajata za to, da je nekdo imenovan na nek položaj. In obe možnosti sta v skladu za našo zakonodajo enako uredni, ampak v kakšnih primerjih prihaja do transferja. Tukaj obstajata dva vzroka. Do transferjev prihaja predvsem na začetku mandata komisije. Nova komisija ima nove generalne direktorate, imenuje nove generalne direktorje in zato mora tudi imenovati na položaje um, dovolj visokih uradnikov. To je pogosto možno samo z pomočjo transferjev. No, po drugi strani pa imamo tudi pravila glede mobilnosti. Po petih ali šestih letih eh, lahko uradniki zamenjajo mesto oziroma se preselijo iz enega direktorata v drugega. Če je neka oseba predolgo zasedala en položaj, ste nam tudi to očitali. In takšno situacijo smo lahko rešili samo za transferji. Upam, da bo v naslednjih dnevih in tednih lahko dokazali, da so postopki v zvezi s tem pregledni in nesporni. In pa še tretjič, gre za vprašanje, zakaj je bil eh, generalni sekretar prisoten na razpravi, ko smo postavljali vprašanja. Tukaj se je on uh, udeležil uh, del dela te razprave, ne zato, da bi skušal vplivati na razpravo, ampak uh, zato, da bi lahko dopolnil manjkajoče podatke. Spraševali ste, kdaj je on vedel, da bo zasedel položaj generalnega sekretarja. Na takšno vprašanje lahko jasno odgovori samo on sam. Če bi mi na to odgovorili, tega ne vemo, nažalost, nimamo podatkov o tem, ne moramo vam dati odgovora, potem bi se vi na to prav gotovo kritično odzvali. Zato smo ga povabili, bil je prisoten. Kaj ti, na številna vprašanja lahko samo on poda konkretni odgovor. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Še gospod Čamba bo podal svoje zaključne pripombe. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, gospe in gospode, hvala za to koristno izmenjavo stališč. Vesel sem, da se parlament in svet uh, strinjata glede veliko stvari, prav tako si vsi želimo izboljšave, želimo si um, nekvalificiranega mnenja strani računskega sodišča. Vsi si prizadevamo za zdravo finančno poslovodenje in za nadzor nad porabo evropskih sredstev. Tukaj moramo pokazati vso odločenost. Vsi akteri morajo prevzeti odgovornost. V naslednjih letih moramo doseči napredek. Nasplošno mislim, da je sporočilo davkoplačevalcem in državljanom jasno. Mi smo eh, resni, strogo želimo nadzorovati izdatke iz evropskega proračuna in želimo, da bi proračun dosegel zastavljene cilje. Hvala lepa za vašo pozornost. Tako sedaj pa še poročevalci. Najprej gospa Ajala Center za dve minuti. Hvala, predsednica. Les agradezco mucho este debate tan enriquecedor in solamente te hvala lepa. To je zelo pomemben trenutek. Mislim, da nisem dobro razumela predsednice eh, odbora za nadzor proračuna, ki eh, se sprašuje, eh, če je vse to utemeljeno. Ampak, gospa Gresle, saj veste, da so to potrdili veleposlaniki v Ženevi, takrat, ko je Balkanska vojna zahtevala, da se sprejme to vrstne ukrepe. Z drugimi besedami, v tej fondaciji imamo uh, še vedno ta uh, kolektivni spomin tega konflikta na Balkanu. Leta 2012, ko je prišlo do, uh, eh, gosp, do tega, da je uh, gospa Tanja Grüner uh, uh, prevzela vodenje te agencije in dobro jo poznate in eh, mislim, da eh, to, eh, kar vi tu govorite, močno postavlja pod dvom naš Eh, našo zmožnost pomagati ljudem v stiski. Kar se tiče eh, konfliktov interesov, gospod Oettinger, eh, razumem, da smo vsi profesionalni, ampak glede našega pravilnika lahko povem samo to, da v členu 11 eh, jasno piše, da eh, oseba, eh, funkcionar se ne bo ukvarjal pri izvanju svojih pooblastil z zadevami, ki so neposredno povezane z njegovo situacijo, naj si bo osebno, poklicno ali družinsko. In gospod Salmajer je bil pač v tej situaciji. Gospod Vali, dve minuti hvala lepa eh, gospod eh, predsedujoči hvala lepa za konstruktivno razpravo. Odbor za nazor proračuna da vsako leto pomembna priporočila, kako bi bolje upravljali z proračunom Evropske unije. To, da še vedno preveč potrošimo denarja, lahko izhajamo samo iz Evropskega parlamenta, pomislimo na privilegije poslanca, pomislimo na sedež v Strasburgu, pomislimo na sporne upravne izdatke, ki bi jih lahko zamejili. Potem dovolite še politično eh, pripombo v zvezi z naslednjim večletnim finančnim okvirjem. Gospodarstvo se je upočasnilo, torej globalno in evropsko, zlasti eh, to velja za Francijo, Italijo, Nemčijo. Eh, torej, to so gospodarstva, ki so pomembna za evropsko gospodarstvo, zato bi morali morda razmisliti o reformi pakta stabilnosti in rasti, tako da bi omogočili Eh, to, da bi investicije, ki so povezane z evropskimi eh, skladi, bile razvezane eh, od vprašanja evropskega proračuna. Hvala lepa. Gospod Šmit, dve, dve minuti. Hvala lepa, čisto kratka bom za konec. Želela bi si, da bi v prihodne odbor eh, za nadzor proračuna jemali eh, resneje, kajti eh, mi smo podajali oziroma mi podajamo pripombe in želim si, da bi se naša priporočila izvajala. Um, kajti tukaj obravnavamo pomembne teme, ne da bi se želeli delati pomembne. Um, Želela bi si, da bi se resno ukvarjali s temi vprašanji, zato da bi eh, zagotovili eh, kar eh, najboljše za naše kolege. Hvala. Hvala lepa, gospod Kohn. Tudi sem bi se rad zahvalil kolegicam in kolegom, poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Zahvaljujem se tudi drugim inštitucijam. Zahvaljujem se asistentom za popolno podporo, zahvaljujem se tudi vsem, ki uh, ste sodelovali. Pri tem zahvaljujem se tudi uh, eh, sekretarjato. Mama. Gospod Sarvama, dve minuti za vaše sklepne izjave. Prosim. Hvala, predsedojoči. Zelo na kratko, kolegi že prihajajo v dvorano in uh, želim biti vsaj tako priljubljen kot ostali. Razrešnica je zelo resen posel. To ni nekaj, s čemer naj se ukvarjajo breksiteri in vsi uh, tisti, ki so proti Evropski uniji in ki tu kričijo, da uh, trošimo davkoplačevalski denar tu smo zato, da nadzorujemo, kako je naš skupni denar porabljen. In lahko vam zagotovim, da so ta sredstva zelo smiselno uporabljena. Gospa Dlabajeva, dve minuti. Važeni pane predsedajci, dovolite mi ešte jednu. Hvala lepa, predsedujoči. Dovolite mi, da se zahvaljujem vsem poročevalcem v senci za njihovo delo. Zahvaljujem se kolegom za razpravo. In naj povem, da družbena podjetja igrajo pomembno vlogo v zasebnem sektorju in prav tako predstavljajo zelo pomemben vir inovacij. Moramo okrepiti eh, MSP-je, kaj ti raziskave in razvoj ne morejo biti samo v rokah eh, vlad in eh, velikih podjetij. In zato prosim, da izkoriščimo, izkoristimo ta potencial uh, družbenih uh, podjetij in uh, pozvala bi Evropski parlament, uh, da podpre to razrešnico. Hvala lepa, kolegi. Glasovali bomo ob petih, to pomeni čez 25 sekund. Zaključujemo razpravo.